danes sprejete, bodo resolucije posredovane v njim navedenim naslovnikom. Kolegi in kolegice, prišli smo do konca tega tedna. Vsem vam želim srečno pot domov. Eh, zasedanje je prekinjeno. Hvala.